sestri. In še nekaj bi vas rad obvestil. Uh, jutri v četrtek um, bomo ponovno zasedali, torej od 9 do 2 um, popovdne in potem še od 3 do 4. Dnevni red je na voljo na spletni strani.